colleghi anche se eh, non vedo una grandissima spoštovani kolegi in kolegice vidim da nas sicer ni veliko ampak najbolje da kar začnemo akademskih 15 je že poteklo tako da najbolje da kar začnemo upam da se nam bodo kolegi pridružili čim prej Spoštovani kolegi, z veseljem med nami pozdravljam Johna Bela, direktorja v direktoratu za bioekonomijo v GD raziskave in inovacije na Evropski komisiji. Predstavil nam bo trenutno stanje hrane 2030. To je pomembna tema za naš odbor. GD Agri in GDC raziskave pogosto sodelujeta? Želimo deljenje znanj in izboljševanje digitalnega gospodarstva v podeželskih območjih. Raziskave tukaj so pomembne zato, da zagotovimo diverzifikacijo in da bomo imeli odporno ter konkurenčno in odgovorno odgovorni sistem proizvodnje živil, ki bo tudi eh, bolj učinkovit. Po predstavitvi bomo začeli z razpravo. Sedaj pa bi kar predal besedo Johnu Bellu. Izvolite. Uh, uh, Najlepša hvala. Predsedujoči uh, je zelo dober voditelj na tem področju, ko gre za varnost živil pristop Hrana 2030 se je začel na mednarodni razstavi v Milano, ko je komisija začela razmišljati o celostnem sistemu agroživitskega sistema. Hvala torej, da imamo danes priložnost, da o tem razpravljamo. Kakšen je naš vidik prehrambenega sistema z perspektive razvoja in inovacije? Jaz sem direktor za bioekonomijo v GD za raziskavo in inovacije. In to vprašanje smo si ogledali z vidika različnih eh, trendov v tehnologiji in družbi. Sam bi rad podal nekaj zaključkov. Danes bi spregovoril o hrana 2030, to je torej prva strategija na tem področju. Želeli smo pripraviti različne strategije v agroživilskem sistemu do leta 2030, ko želimo pripraviti trajnostni pristop. Govoril bom o politiki razvoja in inovacij, ki želi zagotoviti varnost oskrbe z prehrano in trajnostni sistem posredovati želim tri ključne, ključna sporočila. Prvič, agroživilski sistem je osrednja, ena izmed osrednjih tveganj, s katerimi, oziroma izzivov, s katerimi se bomo srečali mi kot človeštvo v naslednjih 20 ali 30 letih. Imamo določene zakonodajne okvire, ampak to moramo obravnavati kot enoten sistem, torej od kmetije do proizvodnje, do proizvodnje potrošnika. Sistem si moramo ogledati v celoti, le na tak način lahko rešimo težave. Tisti, ki živijo na podeželju, imajo druga, drugačne težave od tistih, ki živijo v eh, predelovalnem aspektu oziroma potrošnikih. Cilj evropskih eh, politik, ki se pripravljajo tudi v parlamentu, bo morala biti eh, bolj ambiciozna politika, le na tak način bomo lahko pospešeno našli rešitve za državljane in te rešitve morajo biti tam, kjer ljudje živijo in glasujejo. To pa je pogosto zelo daleč od Bruslja. Kot veste, je vedno znova pomembno vprašanje tudi eh, koherentnost politik. Mi, ki eh, opravljamo raziskave, ponavadi ne sodelujemo v postopku sozakonodajalcev. Vseeno pa moramo dobro sodelovati z kolegi, ki vplivajo na modernizacijo in, in poenostavitev skupne kmetijske politike ter na naložbene sklade in druge finančne inštrumente na tem področju. Tukaj eh, vidite najhujši scenarij, to so uh, tako rekoč konjeniki, ki prinesejo apokalipso. Mislim, da je predsednik Macron povedal, da nimamo nobenega planeta B, torej eh, nimamo nobenega manevrskega prostora, nobenih drugih možnosti, ko gre za biološke vire in eh, za to, kje ljudje živijo. Ko bo Evropska unija sprejela naslednji večletni finančni okvir, bomo sprejemali tudi velike odločitve v povezavi s tem. Ko bo ta začel veljati, bomo imeli eh, na voljo samo še deset sezon, v katerih lahko eh, poberemo polščine, do takrat, ko bo eh, potrebno doseči cilje, ki smo se jih zadali. Torej, zelo malo časa, da dosežemo te rezultate kakšne spremembe potrebujemo. Pri podnebnih spremembah, kot ste videli iz razprav v Bonu, je naprimer eh, zelo pomembno, da se odločimo, kako je z završki hrane. Ti so namreč eh, zelo problematični. Izguba in uh, zavračanje hrane je problematično, ker ena tretjina vse proizvedene hrane namreč pristane, v, ni več užitna in zavržena. Če bi torej samo to zmanjšali, bi lahko naredili veliko spremembo. Naslednja podnebna konferenca v Katovicah na Polskem bo razmislila o tem, kako lahko v agroživljenskem sistemu poskušamo znižati oglične izpuste in toplogredne pline ljudje včasih ne povežejo teh posameznih točk, ampak v Evropi imamo sistem eh, hurikanov, ki se začnejo v um, Atlantiku. In ko grejo ti eh, hurikani preko Portugalske, oduzamejo vlažnost zdrav in eh, zaradi tega dobimo suše in požare. Francija je izgubila eno tretjino žitnega pridelka lani. Na polskem so mi pokazali, kako se je spremenil um, koledar saditev in eh, kdaj je kaj zrelo na podlagi podnebnih sprememb. Poleg tega so mi pokazali, kakšna je uporaba vode in tako naprej. Veliko naših predpostavk glede agroživilskega sistema se torej spreminja. Če se ogledamo agroživilske cilje, eh, imamo tukaj problem, ki je dvojen. Po eni strani lakota, po drugi strani eh, prekomerna telešna teža. Res je, da je morda dosežek moderne družbe to, da imamo več predebelih ljudi kot pa lačnih ljudi, ampak veliko ljudi se eh, zanaša na ribe kot na svoj glavni protein, ribe pa se selijo in to bo lahko kmalo problem. Veliko družb v državah v razvoju prehaja iz eh, prehrane, ki temeli na škrobu, na eh, prehrano, ki temeli na živalskih proteinih. In ko se bodo države v razvoju spremenile in bodo želele zahodno, eh, zahodni način prehrane, bo ključno, kako bomo to dosegli, kje bomo to dobili. Vprašanje je torej, kako se porabi energija in voda v našem agriživljskem sistemu. Tukaj potrebujemo jasno spremembo, če želimo nahraniti 9 milijard ljudi, ki jih bo kmalo na svetu. Vedno več bo zahteve po dodatnih proteinih, vreme bo nepredvidljivo, podnebje se bo spremenilo, vse večji bo pritisk na zemljo, na rastline, na živino in tudi na ljudi. Če si ogledamo ekosisteme, v katerih se to dogaja, vidimo, da se zmanjšuje tudi biotska raznolikost. Zaenkrat še nimamo sistematskih rezultatov, ampak jasno je, da se vzorci biotske raznolikosti spreminjajo tako v oceanih, kot tudi na kopnem. Sedaj, ko grem skozi to predstavitev, boste videli, kako lahko povežemo kopno in oceane veliko problemov, ki sem jih tukaj naštel, ne bomo spremenili, če gledamo posamezne sektorje. Potrebujemo sistemski pristop. Spremeniti moramo sistem, eh, torej agroživljski sistem in tisti, ki tam delajo, morajo začeti s premembami. V Milanu na eh, tej eh, globalni razstavi smo govorili o različnih pristopih. Vem, da bo kmalo pomemben vrh z Afriko. Varnosti ne bo brez živilske varnosti. Živilska varnost pa ne obstaja brez varnosti, torej stabilne dobave prehrane in proteinov. V evropski soseski, kjer poteka vse večja urbanizacija, vidimo podobne težave, ker ni jasnih agroživilskih sistemov. Tukaj imamo politične priložnosti za to, kaj bomo storili naprej v prihodnosti. Različne institucije Evropske unije so naredile zaveze glede tega, kako doseči to, kar naši državljani od nas pričakujejo. Ko je govora o trajnostnih eh, ciljih ali pa o naših naložbenih ciljih, lahko vidimo, da je agroživljski sistem v ospredju. Vsak peti državljan je zaposlen v tem sistemu. In če si samo gledam osnutek sporočila o SKP, lahko vidite, da ne glede na to, z katerega aspekta si to ogledamo, je veliko naših državljanov zaposleno v tem sistemu, vsaj vsak peti. Naš agroživljski sektor je 1,5 eh, krat večji kot v ZDA, pa ima samo polovico naložb ogromno število ljudi že dela v primarni, primarnem kmetijstvu. Predelovalna industrija živil pa je največja industrija v Evropi. Kako pogosto se v Evropi govori o 4,5 milijonih ljudi, ki delajo v živilski industriji? O tem govorimo samo kot o problemu. In če to primerjamo z avtomobilskim sektorjem, lahko vidimo, kako bodo vse te nujne spremembe, ki se že dogajale, vplivali na tako velik odstotek ljudi, ki tam delajo. Gre za sektor, ki predstavlja 6 odstotkov BDP-ja. Tukaj obstajajo veliko različnih tehnoloških in distribucijskih sistemov, ki bodo spremenili naš pogled na dobavo hrane. Torej, ni dovolj naložb in to moramo upoštevati. Kasneje bom povedal več glede financiranja različnih eh, programov, ki izhaja iz proračunskih eh, eh, sredstev. Vprašanje je, kako se proizvede hrana in kako se to potem uvrednoti. Prehrana bo vedno bolj personalizirana in bo temeljila na mikro eh, odtisu ljudi to bo vse bolj digitaliziran postopek proizvodnje, različni eh, poslovni modeli bodo uveljavljeni, stvari se bodo spremenile, poleg tega pa bomo imeli tudi drugačne sisteme distribucije. Ti bodo podobno dinamični kot v drugih sektorjih in na to moramo biti v Evropi pripravljeni. Obstarajo torej različni problemi v različnih eh, sektorjih. Če organizirate svoje podjetje v agroživljskem sektorju, morate razmisliti o dodatnih stvarih. Naprimer, kdo silasti eh, podatke, kdo ustvarja dodano vrednost in tako naprej. Ko govorimo o časovnem okviru, vidimo, da imamo zelo malo časa, da zagotovimo ta trajnostni prehod. Strategija Hrana 2030 je torej pristop Evropske komisije glede tega, kako narediti strukturo tako, da bo agroživljski sistem primeren za prihodnost. Iščemo orodja za raziskave in inova inovacije, tako da bodo ljudje, ki so vključeni v to verigo, lahko nadaljevali s svojim delom. Pripravili smo okvir za raziskave in inovacije, pa tudi pristop do agroživljske verige, tako da si lahko sistem ogledamo od kmetije do končnega izdelka. Tukaj bi si radi ogledali štiri prioritete, ki so najpomembnejše. Preko podnebnih sprememb do um, prehrambene vrednosti in potem odpadkov, ki nastanejo. Zanima nas tudi, kako to vpliva na inovacije v lokalnih skupnostih, kjer mora biti ta politika tudi utemeljena. Politike moramo uskladiti z naložbami in eh, sredstvi, ki obstajajo, povečati moramo naložbe, torej to moramo prenesti tam, kjer je najbolj potrebovano. Potrebujemo več izobraževanja, več eh, naložb in več sodelovanja. Pomembni pa so tudi tisti dejanski ljudje, ki delajo in živijo v tem sistemu. Povezati moramo regije. V Milanu, naprimer, obstaja urbani pakt prehrane in to res vzpodbuja celoten sektor. Na polskem, kjer sem bil prejšnji teden, se začenja evolucija regionalnega povezovanja na tem področju. Potrebujemo več konsistentnosti v različnih političnih področjih in to moramo storiti v naslednjih mesecih. MFF mora biti vzpostavljen na tak način, da bo ustrezal modernizaciji SKP, tako da lahko izkoristimo tehnologijo in modernizacijo. Zelo malo investicij se trenutno dejansko uporabi. Tukaj imam nekaj eh, predlogov tega, kaj lahko vključimo v sistem. Gre za primere, ki že dobivajo finančna sredstva iz Evropske unije. Pogledali smo si, na primer, učinkovitost fotos fotosinteze in kako je to možno izboljšati. Če bi to izboljšali, bi eh, za en odstotek lahko odgovorili na večino eh, potreb po prehrani na svetu. Torej gre za področje, kjer moramo združiti biologe, da lahko odkrijejo skrivnosti tega sistema. Ne glede na to, kakšno je vaše stališče glede mesa, glede živinoreje in tako naprej, obstaja veliko alternativ eh, za proteine, ki so sedaj namenjeni proizvodni mesa, pa bi jih lahko porabili drugače. Torej, eh, če bi v laboratorijih lahko razvili drugačne proteine, bi potem ti predstavljali osnovne gradnike tako pri živinoreji krmi, kot tudi prehrani. Naslednja tema je eh, akvaponika. To se že uporablja v eh, določenih mestih v Združenem kraljestvu in tudi v delih Evrope. naprimer, včasih imamo ribogojnico in potem eh, preostanek vode tam, ki se uporablja za zalivanje vrtov ali kaj podobnega. Torej, tukaj gre za recikliranje virov. Gre za krožne prehrambene sisteme, ki se uveljavljajo v soseskah, tudi v Bruslju obstaja takšen sistem. Posem, potem. Uh, personalizirana prehrana. Podobno kot pri bionski revoluciji, sedaj poskušamo razumeti, da ima vsaka bakterija v nekem živem organizmu svoj ekosistem. In tudi vsaka oseba ima takšen biom. Če lahko to razumemo in eh, predelamo, procesiramo ter analiziramo, bi lahko imeli prehrambene dodatke, ki bili, bili prilagojeni posamezni osebi. Torej, oseba, ki ima alergijo na oreščke, bi lahko doma pripravila oziroma dobila določene eh, dodatke, prehrambene dodatke v ta namen. Pred kratkim smo namenili finančna sredstva za projekt, ki je, eh, je namenjen ljudem, ki težko požirajo. V Združenem kraljestvu naprimer, je okrog 50 milijonov ljudi, ki težko požirajo in na tak način torej želijo proizvesti hrano, ki bi nekako bila lažja za pogoltniti, pa bi imela vseeno dober okus. Torej, s tehnologijami poskušamo pomagati starejšim, tistim z alergijami, tistih, ki ne morejo požirati in tako naprej. Vse to so projekti, ki se že izvajajo. Potem pa še druga vprašanja povezana z prehrambeno vrednostjo, predvsem, ko gre za ranljive skupine ljudi, ženske pred porodom, po porodu, otroci in tako naprej. V nekaterih delih sveta, kjer najbolj potrebujejo našo podporo, je pomembno, da z njimi delimo naše znanje in izkušnje. Kako lahko izboljšamo prehrano v Afriki, naprimer, kako jim lahko ponudimo alternativne vire proteinov in tako naprej. Ampak ne gre samo za tehnologije. Tehnologije je potrebno prenesti na trg in jih testirati v dejanski skupnosti. In prav to počnejo programi, ki eh, smo jih pripravili. Tukaj vidite kar nekaj različnih eh, programov. Iščemo naprimer različne alternativne vire krme in prehrane. Če si ogledate programe v oceanih, tam poteka testiranje mikroalg, ki vključujejo oglikodušike, potem pa se jih uporabi za proizvodnjo kozmetike ali pa eh, česa podobnega. Potem pa imamo še pobudo vredno 3,5 milijarde evrov, kjer se povezuje podeželski živilski sistem in odpadki v teh sistemih in potem to daje določene vire preživetja za kmete. V lokalnih predelovalnih obratih se potem to predela v biolubrikante, biokozmetiko in tako naprej. Trenutno potrjujemo projekt, ki bo odpadne eh, dele pri proizvodni mlečnih izdelkov predelal v bioplastiko. Torej, to bo pomembno gonilo sektorja v prihodnosti. Vprašanje pa je, ali bodo v ruralnih območjih samo sodelovali v teh projektih ali pa jih bodo so ustvarjali. To upamo, da se bo zgodilo. Predvsem na kitajskem poteka ogromno projektov in eh, razmišljanja o tem, kako bi mestom lahko za mesto ustvarili dovolj proteinov, kako bi lahko to ustvarili v okolju, v neposrednem okolju mesta ali pa celo v mestu samem. Veliko stvari se torej spreminja, obstaja kar nekaj rešitev za težave, s katerimi se srečuje agroživilski sistem. Trenutno se srečujemo z največjimi izzivi po industrijski revoluciji, ampak v naših majhnih podjetjih in eh, družinskih kmetijah obstaja dovolj virov za to, da odgovorimo na te izzive agroživilski sistem ne sme postati speči velikan evropskega gospodarstva. Predvsem ne takrat, ko potrebuje največ naše podpore. Ko moramo tega velikana torej prebuditi? Kot rečeno, od leta 2020 uh, eh, imamo še deset let in pridelkov, ki jih lahko pridobimo, preden se začne ta, eh, preden moramo doseči te cilje leta 2030. Naslednja leta bodo torej ključnega pomena. Prav zato bomo pripravili več dogodkov, zato da mobiliziramo industrijo in tudi eh, skupnost v agroživilskem sektorju in kmetijskem sektorju. Naslednje leto bomo v času bolgarskega predsedstva imeli pomemben dogodek v Plovdivu od 21. do 22. junija. Lani smo začeli s to pobudo in parlament nas vse od začetka podpira. Ne vem, ali želi eh, Evropski parlament morda obravnavati ta vprašanja na svetovni dan hrane naslednje leto. Mi bomo vsekakor podprli kakršne koli pobude in odgovorili na vprašanja, ki jih imate. Z veseljem bomo sodelovali z parlamentom, da skupaj najdemo rešitve. Kot veste, je eh, hrana neuradni skupni jezik Evropske unije. Namreč za mizo se spreme največ odločitev, ki so za ljudi pomembne. Če Evropska unija ne bo podprla državljanov za mizo, torej če jih ne bodo podprli pri eh, prehrani, pri tem, kako spodbujati držav, delovna mesta v agroživilskem sektorju, tako na vzhodu kot zahodu Evrope, potem bodo nastali problemi. Državljani priščakujejo, da storimo več, kot samo vlagamo v eh, razvoj in inovacije. Vzel sem si malo več kot 10 minut, tako da se vam najlepše zahvaljujem za pozornost. Molto bene, grazie, grazie davvero, direttore. Najlepša hvala. Hvala Johnu Bellu za to zanimivo predstavitev. Gre za pomembno temo in prav zato kar nekaj kolegov obravnava to področje sedaj pa sem prepričan, da lahko preidemo na zelo zanimivo razpravo. Besedo bi dal kolegom, ki želijo spremeniti. Najprej pa naj povem še naslednje. Inovacije same po sebi niso nujno nekaj, kar nasprotuje tradiciji. V agroživilski industriji so inovacije na področju hranilnih vrednosti izjemno pomembne in uspešne. Besedo bi dal Marriott Merginez, potem pa tudi drugim kolegom. Izvolite. Najlepša hvala, hvala predsedujoči in hvala Johnu za to predstavitev. Všeč mi je bilo, kar ste povedali, predsedujoči, da je tradicija samo inovacija, ki je postala zelo uspešna. Sama dobro poznam delo Johna Bela in mnogo izmed nas, ki eh, smo v eh, odboru za kmetijstvo, želimo to prenesti v prakso ter posredovati ljudem na terenu. Dobro bi bilo torej, če nam lahko poveste, kaj so tri najpomembnejše stvari, ki jih lahko storimo mi v odboru za kmetijstvo, zato da bi te zamisli vključili v našo politiko. Torej, kako lahko to prenesemo v prakso na terenu? Pa še nekaj, razmišljamo o spremembah skupne kmetijske politike in zanima me, ali ste si pri svojem delu ogledali to, kakšne dodatne spremembe bi lahko koristile tukaj. Predvsem, ko gre torej za kmetijsko politiko. Pa še tretji komentar in tukaj bom končala, kakšna je vloga držav članic. Nekatere države so tukaj zelo aktivne, druge pa sploh ne. In zanima me, katere države delajo najbolje, na koga se lahko obrnemo za dobre prakse. Želimo namreč podati eh, dobre primere. Zdi se mi namreč, da v tem primeru moramo res videti, če želimo verjeti, da dobro deluje, ko gre za krožno gospodarstvo in tako naprej. Zanima me tudi, ali bodo te rešitve gospodarsko eh, sprejemljive če torej sprejmemo pristop, ki ga vi predlagate v svoji raziskavi. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Egnjo, izvolite. Hvala lepa, opravičujem se, ker sem prišel prepozno, namreč pozabil sem, da začenjamo pol ure bolj zgodaj kot ponavadi. Morda ste že odgovorili na moje vprašanje, ampak vseeno. Evropska unija uvaža 30 milijonov ton sojnih eh, zrn, ki so pogosto genetsko spremenjene. Torej, če govorimo o varnosti prehrane, imamo tukaj očitno veliko vrzel, glede na to, da moramo uvažati toliko proteinov. Ta soja je genetsko uh, modificirana. Morda bi lahko evropski kmetje sami vzgojili svojo sojo, ampak eh, tehnologija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 Namreč takoj, ko pride neko multinacionalno podjetje, ki želi tukaj kaj zaslužiti, potem zeleni tako rečejo, da je to nekaj slabega. Hvala. Najlepša hvala, gospod Flanagan, izvolite. Hvala lepa, to je bila zelo zanimiva predstavitev in eh, predstavitev, ki nam daje upanje ter dobre zamisli. Omenili ste, da je več kot 4 milijone ljudi zaposlenih v agroživilski industriji in zanima me, ali ste razmišljali kaj o avtomatizaciji in o tem, kako bo to učinkovalo na število zaposlenih v tej industriji. Lahko si ogledate na YouTubu ali kje druge. Avtomatizirani sistemi eh, kmetovanja že obstajajo. V prihodnosti lahko imamo, naprimer, bomo videli brezpilotna letala, ki odstranjujejo plevel. In kako vi mislite, kakšna je vloga Eh, kmetov v prihodnosti. Namreč ena izmed mojih ščirk me je vprašala, kaj sploh je kmet in kakšna bo vloga kmetov v prihodnosti. Torej, najlepša hvala. Hvala. Bueno, quería, eh... Najlepša hvala. Najprej bi rada vprašala, kje so eh, kmetje v tem projektu in v raziskavi. Dobila sem namreč vtis, da se vsi zavedamo tega, da imamo resne težave podnebnih sprememb z vsemi posledicami, vendar pa sem dobila vtis, da na mesto, da raziskujemo tisto, kar vemo, da deluje in da še naprej ulagamo v agroekologijo posegamo po sistemih, s katerimi bomo dobili kmetijstvo in kmetijsko proizvodnjo, ki bo vedno bolj odvisna od eh, nove tehnologije, ki bo predraga za kmete. Skušate odpraviti kmetice in kmete in upeljati novo tehnologijo v živilsko e industrijo za proizvodnjo živil in živilskih nadomestkov. Zato bi rada vedela, kakšen je vaš vidik glede Afrike. Afriške države bi morale same proizvajati in predelovati svoje živila, sedaj pa samo zapravljamo davkoplačevalski denar, zato, da iščemo rešitve za Afriko, ne da bi bili tukaj udeleženi resnični Afričani. Kolegi, ki... Najlepša hvala. Če ni drugih vprašanj, oziroma vidim, da še, gospa Petir, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine e, predsjedniče. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala gospodu Belu za to predstavitev. Prosim, če lahko na kratko pojasnite še nekaj. Povedali ste, da bi te raziskave lahko spodbudile dodatna delovna mesta. Na podlagi vaših ocen, kaj mislite, koliko novih delovnih mest bi lahko ustvarili in v katerih sektorjih? Hvala. Grazie, kolega Petir. Adesso Albert Des. Najlepša hvala, gospod Des, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, in eh, najlepša hvala tudi eh, gospodu Belu za to predstavitev. Nekaj vprašanj še imam. Večkrat ste omenjali podnebne spremembe. Pred kratkim sem imel dolgi pogovor z profesorjem, ki že dolgo obravnava to vprašanje. In zanima me, zakaj eh, se vsi tako bojite ogrevanja podnebja, ne podnebnih sprememb, ampak ogrevanja. Namreč, če se bo to zgodilo, bo um, pridelovalna zemlja prišla bolj severno in tam imamo največ kopnega na svetu. Seveda, to pomeni, da bodo tako zmagovalci, kot tudi eh, tisti, ki bodo izgubili, ampak tako kritično se mi pa to vseeno ne zdi. Poleg tega je dokazano, da je pri višjem izpustu CO2 -ja tudi hitrejša rast rastlin. Torej do 50 odstotkov hitreje in boljše lahko rastline rastejo, tako da ne vem, če lahko to tako kritično obravnavamo. V preteklosti smo že imeli zelo zelo topla eh, obdobja, tople dobe in to sploh ni bilo slabo. Poleg tega me zanima, kaj počne komisija za to, da bi se odpadna živila vrnila v eh, krok agroživilskega sistema. Naprimer, kruh, ki ni bil prodan v istem dnevu, lahko naslednji dan uporabljamo kot krmo za živali, seveda pod določenimi pogoji. Torej, ne vem, eh, zakaj ne bi tega storili. Obstaja veliko možnosti, kaj lahko tukaj še naredimo. In eh, še vedno obstaja, ne vem, 700 milijonov ljudi, ki so uh, lačni, ampak to ni problem proizvodnje, ampak pro problem razporeditve, distribucije. Kaj torej komisija počne za to, da bi se bojevali z oprlakoto na svetu z drugačnimi sistemi distribucije? Veseli me, da imate perspektive za prihodnost, ampak Evropska unija ima veliko virov, samo izkoristiti jih moramo. Bene, grazie, tut... Najlepša hvala. Hvala za vsa zastavljena vprašanja. Direktor Čambel ima kar nekaj vprašanj, na katere mora odgovoriti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Storil bom, kar lahko. Torej, citiral bom avtorja, ki govori o inovacijah. Pod predsednica Miriet vedeti, moramo, predvsem to, da moramo v inštitucijah poskrbeti za več naložb. Če to primerjate naprimer z raziskavami na področju kmetijstva v ZDA in to primerjate z Evropsko unijo, Kitajsko in Japonsko, potem vidite, da zaostajamo. Ne gre za to, kako porabimo ta sredstva. V digitaliziranem svetu moramo predvsem razširiti znanje kmetom in kmetijskim skupnostim. Gospa Senra, zastavili ste vprašanje, kakšno kmetijstvo bomo imeli, bodo to velike tovarne in kmetijska gospodarstva s tehnologijo. Ne, gre predvsem za preseljevanje gospodarstva. E, vidimo tudi tendenco lokalizacije, torej da podatke uporabljamo lokalno in da razvijamo različne poslovne modele. Torej uporabiti moramo orodja za organizacijo našega gospodarstva in kmetijstva. Od industrijske revolucije imamo sedaj prvič dobro priložnost, da o tem premislimo. Prvo, kar potrebujemo, so naložbe in drugič znanje moramo prenesti iz laboratorijev na kmete. Torej, prenos znanja je izredno pomemben treba je tudi vedeti, kje so pristojnosti Evropske unije in kje ne. Sprašujete nas, če se trudimo za modernizacijo kmetijske politike na tem področju, tesno sodelujemo s kolegi. Gre za to, kako dobiti rezultate, podatke in tehnologije, kot tudi prakse, ki bi jih lahko uvedli v orodja, ki bi jih resnično tisti, ki delajo v kmetijstvu, lahko uporabili. Gre torej za prenos znanja in da ljudje dobijo to znanje, da uporabimo tisto, kar vemo za rast. To bomo povdarili v prihodni kmetijski politiki. Med beljujem v šoli za kmetijstvo smo videli, da obstaja zelo veliko velik, ambicioznih podjetnikov, ki želijo razviti kmetijstva in eh, imajo znanje, ki ga potrebujem, ki ga dobijo v mestih. Torej, tretjič. Uporabil sem izraz bioekonomija in komisija je objavila strategijo za to področje prejšnji teden. Posodobili bomo to strategijo naslednje leto. Gre za biogospodarstvo in bioindustrijo, ki temeli na tehnologiji, in da dobimo skupek orodij za kmetijsko prebivalstvo, da lahko uporabijo vso to tehnologijo, gnojila in druga živila, zato da bi lahko ohranili vrednost na podeželju. Če nas sprašujete o prihodnosti kmetijstva, gre predvsem za to, da vrednost ohranimo v skupnostih. Seveda imamo drone, robote, automatizacijo, tehnologije in tako dalje. Vprašanje pa je, kako ustvarimo vrednost v skupnostih, kjer so tla, podeželje in kmetijstvo kmetijstva, kjer moramo upravljati s kapitalom, gre za to, da razumemo, kakšna je vrednost, ki obstaja v naravnem kapitalu in v bioloških virih. Ljudje pravijo, da je to zelo dobra ideja, ki je del enega političnega spektra, vendar pa lahko vidimo, kaj se lahko zgodi, če z naravnimi viri upravljamo prav, kajti tako bomo ustvarili vrednost na čisti in trajnostni način, predvsem za tiste, ki živijo na podeželju. Vprašanje pa je, kje se bo to zgodilo v Evropi, na kitajskem, kje bomo ohranili pridelavo živil. In to, kar bodo počeli drugot v Amazonu, kjer druge, bo na koncu prišlo na naš trg. Torej, naložbe, prenos znanja in priložnosti v biogospodarstvo so zelo pomembna. Treba je zraviti priložnosti in jih povečati. Pomembno je tudi, da dobimo omrežja da združimo kmete po, iz cele Evrope, da jih povežemo. Obstaja kar nekaj zelo zanimivih idej. Lahko bi razvili nekaj podobnega, kot je Erasmus. In gospod Agnew, omenili ste resen promen, pom, problem in to je pomankanje beljakovin mi nismo odgovorni za sprejemanje zakonodaj. Mi smo raziskovalci in pa živimo v svetu, kjer pa živimo. Res pa je, da obstaja veliko pomankanje beljakovin po svetu. Želimo preučiti alternativne vire beljakovin, naprimer mikroalge. No, v obaljnih regijah obstaja velika težava zaradi pomankanja rib, zaradi opostošene zemlje imajo pa možnosti razvijati novih vrst, nove vrste akvakulture, mikroalk in tako dalje. Preučimo lahko več različnih rastlin, um, beljakovin in da recikliramo tiste beljakovine, ki jih že imamo v sistemu. To je povezano s tem, kar ste eh, omenili, gospod Flanagan. Moja družina prihaja iz eh, kmetijskih iz eh, kmetijstva na podeželja. Torej, robote, drone in drugo tehnologijo bomo uporabljali, to je jasno. Uh, to straši ljudi, vendar pa moramo razpravljati o tem, kako želimo razvijati živilsko in kmetijsko industrijo. Automatizacija, robotika in droni bodo vključeni. Imamo kmetijstvo, ki že obstaja, lahko pa povežemo več različnih podatkov o tleh, o vodi, o napovedih z. Um, kmetijami, z eh, tovarno, kjer pridelujejo krmo in tako dalje. Vse te podatke potem damo kmetu in on se na podlagi tega odloča. Torej, kmetu moramo dati v roke orodja, ki jih lahko potem uporablja. To seveda ustvarja tudi podjetja in delovna mesta drugot v inženiringu, tehnologiji in tako dalje. Vprašanje pa je, če želimo podeželske skupnosti ali ne in vsi imamo pač odgovor na to. Sam nisem imel priložnosti, da tam odrastem, vendar pa tisti, ki so imeli takšno priložnost, vedo, o čem govorimo. Mislim, da je naše delo v komisiji, da zagotovimo, da imamo celo vrsto različnih rešitev. Delamo naprimer v, na področju projekta starih vrst in zvrsti rastlin. Preučujemo odpornost, učimo se iz preteklosti, iz predelkov, ki jih že nekaj časa ne uporabljamo in da rešimo vprašanje odpornosti na eh, različne vremenske pojave. Gospod Des, ko govorite o tem, naj bi nas skrbelo, kar se dogaja na področju podnebnih sprememb. Planet bo preživel, 9 milijard ljudi, ki pa živi na tem planetu, pa bo naletelo na težave. Seveda, če živite na pravem kraju, pravem času, boste eh, preživeli. Ko sem bil na polskem, se je izkazalo, da je obdobje pridelovanja sedaj daljše, imajo pa različne težave glede vode in suš in tako dalje. Omenil sem orkane, ki smo jih izkusili prvič v Evropi. Razlog za to je, da se je voda v vzhodnem Atlantiku segrela na 26 stopin. Če to doseže globino 50 metrov, dobite orkan. Torej, podnebne spremembe ogreva vodo, to ogreva zrak, kar povzroča orkanski sistem, ki se pokrivajo, po, po, premikajo po vzhodnem Atlantiku, dosežejo portugalsko in pa Britansko otočje in tako dalje. Znanstveniki pravijo, da potrebujemo celo zvrst rešitev. Tla so tukaj zelo pomemben eh, vidik Napovedali smo program in pobudo tla Evrope, kjer združimo več raziskovanj za to, da bi lahko pregledali in preučili, kako bi lahko obnovili naša tla. Zastavili ste mi tudi vprašanje o živilskih odpadkih. Ogromno smo storili na tem področju. Eno je, da bi vzpostavili cirkularni sistem v vseh sistemih, kjer bi govorili o različnih ukrepih, strukturnih sredstvih in tako dalje. Torej, gre za hranilne snovi, eh, fosfati in vse ostale. Te je treba potem znova uporabiti in jih vključiti v krožni sistem. Sprejeti je treba tudi zakonodaj na področju živil da in vključiti tehnologijo, da bi dobili večjo varno živil. Omenili smo industrijo na biološki podlagi, torej želimo raziskovati, kako bi lahko vključili mestne odpadke in jih znova vključili v sistem, da ne bi odpadkov odlagali na odlagališčih, ampak da bi jih zopet vključili v krožni sistem. To moramo storiti tudi pri živilih. Aha, še Afrika. Gospa Petir, spraševali ste me o delovnih mestih. Večina delovnih mest v kmetijstvu trpi zaradi pomankanja delovne sile na splošno. Kakšne dejavnosti bodo ljudje izvajali na podeželju čez 30-50 let, bo odvisno od tega, kam bomo vlagali sredstva. V naslednjih 20 let je treba zgraditi polovico mest na našem planetu gre. Tudi zato, če želimo biološko gradnjo, ki bo temeljila na gozdarstvu in na uporabi um, biomaterjala. Videli ste zgradbo, ki se gradi na Dunaju, ki je iz lesa in ima 24 nadstropij. Gre za to, kako želimo organizirati naše življenje in ljudje se bodo selili tja, kjer so delovna mesta. Strategija biogospodarstva za leto 2020 omenja nova delovna mesta. Seveda v tem trenutku nimam natančnih podatkov, vendar pa lahko to vprašanje zastavite tistim, ki vam bodo predstavili novo skupno kmetijsko politiko. In še za konec vprašanje v zvezi z Afriko. Gospa Sinra Rodriguez, vi ste zastavili to vprašanje. Naše delo v raziskavah in inovacijah je, da zagotovimo to, da ljudje dobijo sredstva in orodja. Znanje je splošno, splošna dobrina in V našem raziskovalnem centru menimo, da moramo znanje dati na razplago tistim, ki ga želijo uporabiti. Pomembno je, da odpremo dostop za vse po svetu. Imamo tudi veliko partnerstv z Afriko. Naši afriški partnerji zastavijo svoj načrt in predlagajo sodelovanje njihovih raziskovalcev z našimi. Torej, sodelovanje poteka na podlagi pobud afriških raziskovalcev. Delujemo še posebej v podsaharski Afriki. V Severni Afriki imamo tudi ogromen potencial za sodelovanje in za ustvarjanje delovnih mest. Mislim, da sem s tem odgovoril na vse vprašanje. Hvala lepa. To bene, grazie, John. Grazie. Najlepša hvala, John. Vaša predstavitev je bila zelo zanimiva, tudi razprava je bila zelo zanimiva, zato se vam zahvaljujemo. Upam, da bomo lahko dosegli pomembne rezultate v agroživilskem sektorju. Spoštovani kolegi, sedaj nadaljujemo z našim delom. Na vrsti je 12. točka na njem redu razrešnica 2016 splošni proračun Evro. Evropska komisija. Če se verjetno spomnite, se je odbor Agri odločil, da bo sprejel eh, mnenje glede proračuna za leto 2016. Kmetijstvo namreč obsega velik del proračunskih sredstev. Pripravljalka mnenja je Karin Kadenbach, ki bo predstavila tukaj svoje mnenje. Rok za uložitev predlogov sprememb bo 27. novembra ob enih popovdne. Karin, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi pri razrešnici imamo celo vrsto pozitivnih elementov. Stopnja napak je pod pragom pri razvoju podeželja pa smo dobili stopno napak 1,7 odstotka tudi na področju razvoja podeželja smo to zmanjšali na 4,9 odstotka. Tisti, ki ste si natančno prebrali mnenje, potem um, boste vedeli, da je prišlo do napake. Tukaj piše 6 odstotkov, v resnici jih je bilo 5,3 odstotka. Zato smo zaprosili za tehnični popravek. Zahvaljujem se tistim, ki so to opazili višja stopnja napak na področju razvoja podeželja izhaja iz tega, da so tam programi zelo kompleksni. Ne gre vedno za vprašanje pomankanja volje, ampak veliko krat gre za probleme pri izvajanju. Rada bi povdarila, da razrešnica ni najboljši okvir za razpravljanje o kmetijski politiki nasplošno. To bomo storili v posebnih poročilih, ki nam jih pripravlja računsko sodišče. Tako bomo ime dobili oziroma smo imeli priložnost, da govorimo o mladih kmetih, o razvoju podeželja in tako dalje. Takrat boste dobili čas in priložnost za izražanje nadaljnih stališč glede razrešnice. Pozdravljamo, da je komisija ugotovila podobne stopnje napak kot računsko sodišče, čeprav sta uporabljala različno metodologijo. Komisija je izvajala tudi inšpekcije in preverjanja na terenu. Zelo težko bo v sedanjih okoliščinah še znižati stopnjo napak, zato je treba premisliti o tem, da nadzor ne sme stati več kot bi pri tem dobili koristi. Ozelenitev ni negativno vplival na stopnjo napak, vendar pa je sedaj še prezgodaj, da bi potegnili zaključke na tem področju. Treba je tudi dlje opazovati naš vpliv na okolje pri mnenju nimamo veliko prostora za besedilo in kot veste, imamo še do 27. novembra čas za vložitev predlogov sprememb. Tudi sama bom vložila nekaj predlogov sprememb. Vesela bom, če bom dobila podporo nekaterih eh, kolegov. Verjetno boste še kaj povedali s tem v zvezi države, članice, lahko še dodatno priskrbijo pri um, manjkajoče informacije. Mnenje je pozitivno in to skušam tako tudi sporočiti. Visoka stopnja napak ne pomeni, da bi mm, napačno ali. Mm, nepravilno ravnali s sredstvi davkoplačevalcev. Pomeni, da so sredstva napačno bila porazdeljena v proračunu, da smo jih potem morali prerasporediti in da gre predvsem za to, kako se stvari izračunajo. Potem pa smo jih še na več področjih pravilno uknjižili in zapisali. veliko krat se o tem napačno poroča in se enači te odstotke s korupcijo in z nepravilnim ravnanjem z javnimi sredstvi. Najlepša hvala. Sedaj bomo začeli z razpravo. Gospod Jar ima besedo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Kadenbach, za vaše poročilo to ste storili eh, zelo, zelo strneno in jedrnato. Mnenje je zelo lahko berljivo, tudi to je zelo prijazno. Že prej smo zelo lepo komunicirali, veliko naših predlogov ste tudi sprejeli. kmetijstvo ima eno najnižjih eh, stopen napak v proračunu Evropske unije. 2,5 odstotka je zelo blizu ničli in to je zelo pozitivno. Ekologizacija ni vplivala na stopnjo napake in tudi to je tudi to zelo dobro in lepo govori o naših kmetih ti se morajo veliko krat spopadati z evropsko birokracijo. Potem imamo stopnjo napak pri neposrednih plačilih. Tudi tukaj se je stopnja znižala. Gre za to, da je veliko krat na tem področju zelo veliko zapletenih programov. Veliko krat eh, se to ne izvaja na letni ravni, morajo pa se spopadati z evropsko birokracijo. Obstajajo tudi ljudje, ki samo enkrat v življenju izvajajo program in eh, zato niso navajeni teh spopadov z birokracijo. Tudi to je treba upoštevati. Pri peti točki. pa je treba povdariti, da pri napakah ne gre za korupcijo, ampak gre enostavne za napake. Še enkrat čestitke gospe Kadenbach, mnenje je res zelo dobro in lepo bi bilo, da bi tudi ostali kolegi na tak način pisali mnenja, ki bi jih bilo zlahka prebrati. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo s poročevalci v senci, gospod Beller. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil pripravljalki mnenja za opravljeno delo. Pravite, da se je stopne napake zopet znižala, to je dobro. Dobro je tudi, da pozdravljate to ugotovitev. in da podarjate, da gre predvsem za problem preprodelitve sredstev. Mislim, da to ni stvar tega poročila. In še nekaj v zvezi z razvojem podeželja. lahko bi še naprej znižali tveganje v zvezi s sredstvi. Lahko bi omenili tudi izboljšavo pri sistemu identifikacije. To je dosti bolj natančno sedaj in s tem bi lahko znižali tudi administrativno breme. Najlepša hvala za odlično poročilo. Grazie, grazie. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Takula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, tudi sam bi rad eh, najprej izrazil čestitke pročevalki. Mnenje je zelo uravnoteženo. Mnenje je pozitivno. Stopnja napak se je znatno znižala na področju kmetijstva. Upoštevali ste zelo pomembna vprašanja, kar je pozitivno, istočasno pa bi rad zastavil nekaj vprašanj. Mogoče bi lahko dodali nekaj točk, kaj menite. Komisija bi morala sprejeti nadzorni sistem, s katerim bi lahko zmanjšali administrativno breme. Kmetje morajo izvajati nadzor na različnih ravneh. Temu bi se lahko izognili, če bi imeli jasnejši nadzorni sistem in še pregled nadzorov. ta pregled ne sme biti odvisen od enakosti nadzorov in še strategija, ki temeli na tveganju. To je bistvenega pomena. Ko gre nadzor, za nadzor, moramo tega zastaviti na podlagi tveganja. Vidimo, da obstaja kar nekaj razlik med različnimi stopnjami napak. Veliko teh napak je odvisnih od težav in od kompleksnosti. Vendar pa napake obstajajo in te so potem tudi zabeležene. Zato tvegamo tukaj sankcije. Pri takšnih situacijah bi potrebovali nekaj prožnosti in nekaj sorazmernosti. Najlepša hvala vseeno naši poročevalki. Osnutek mnenja je zelo dober, vseeno pa bi rad videl, da se več pozornosti nameni spremembam nadzornega sistema. Najlepša hvala, gospod Flanagan. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Osnutek mnenja je odličen. V nasprotju s tem, kar je dejal gospod Bilder, menim, da moramo še bolj podariti tretjo točko. Gre namreč za sramotno vprašanje. Dobili smo situacijo, ki je opisana v tej točki. Pri točkah 1, 2, 4 in 5 pa povdarjamo, da so napake človeške, da motiti se je človeško in da so te napake storjene nezavedno in ne nalašč. Gre za to, da je sistem zelo kompleksen in da komunikacija ne poteka dobro med komisijo, med nacionalnimi uradi in organi in med kmeti objavili smo veliko knjižic in letakov za naše kmete, potem pa je komisija objavila tudi takšne knjižice z navodili in ta knjižica ni bila enaka kot na nacionalni ravni in kmetje so se potem pritožili, da so pravila prekompleksna in e, svetovali so jim, da gredo k svetovalcu. In ker so kmetje samo ljudje, se bodo še naprej motili. To je pač tako enostavno. Hvala lepa, Mišel Dantan. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za mnenje in vrnil bi se na stavek, ki se mi je zdel zelo pomemben, kajti trenutno veliko slišimo o zelenitvi, tudi Izredno je bilo rečeno, da je eh, še prek malo, da bi lahko merili posledice na terenu za biotsko raznovrstnost, ampak eh, to je element, ki mora biti prisoten v poročilu. Enako pa moramo eh, upoštevati to, kar je že bilo omenjeno v pogovoru z računskim sodiščem, namreč analiza sodišča se nanaša izredno na cente, nikoli pa eh, ne govori o eh, razumni uporabi oziroma zdravi pameti. Tako da mislim, da potrebujemo drugačno sodbo sodišča, kajti eh, nedvomno bodo s tem tudi kontrole, ki se izvaja na terenu, manj nesmiselne. Hvala, Mišel. Albert Tes. Še zadnji govornik, najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala kolegici Kadenbach za odlično poročilo. Strinjam se s tem, kar so dejali Peter, Jar in tudi ostali. Tega ne bom še ponavljal, torej podpiramo vsebino tega mnenja. Že veliko let govorim o tem in lahko bi mogoče to lahko zapisali v mnenju, da moramo stopnjo napak razlikovati med napakami ki vplivajo na davkoplačevalski denar in med tistimi napakami, ki ne vplivajo na izdatek sredstev. Nekaj kmetov je pozabilo, naprimer, objaviti določene informacije in zato so mu izrekli globo 60 evrov in to je še prispevalo k več sredstvom. Torej, imeti bi morali dve kategoriji, torej napake, ki imajo finančne posledice na davkoplačevalski denar in tiste napake, ki nimajo takšnih posledic. Zato se trudim že nekaj let. Na takšen način bi lahko bolje ocenili sistem stopnje napak imamo sistem dvojnega sankcioniranja. Če kmet stori napako, naprimer, da ne objavi podatkovne baze in se ga potem sankcionira, To se zgodi naprimer tudi v primeru, ko moja hči pelje otroke v vrtec in vozi prehitro in policaj napiše kazen. Po našem sistemu pa bi, potem, pa bi potem še skrčili otroške dodatke. Najlepša hvala. S tem smo dali besedo vsem. Z nami je sedaj predstavnica DGA Agri. Izvolite, najlepša hvala. Comments, think, yeah. Najlepša hvala za vse pozitivne komentarje. Rada bi poudarila, da je stopnja napak za celotno skupno politiko 2,5 odstotka, kot je ista stopnja kot pri poročilu dejavnosti SKP-a. Kot eh, smo slišali že od poročevalke, smo dosegli enak rezultat kot računsko sodišče. Torej, imamo zagotovilo, da smo dobro porabili 97,5 odstotka vseh sredstev. To je zelo pozitivno. Glede več različnih vprašanj, ki ste jih zastavili, verjetno veste, da bo komisar Hogan govoril v odboru za nadzor nad proračunom v torek. Tam bo odgovoril na vsa ta vprašanja vključno z vprašanjem o preprozoritvi neposrednih poročil. Stopnja napak ne kaže na goljofije v proračunu za kmetijstvo. Če si pogledate stopnjo goljofij, ta je dosti nižja od enega odstotka, to je najnižja stopnja goljofina splošno v vseh politikah in to je treba povdariti. Govorimo zgolj o napakah oziroma o nadzornih sistemih, ki ne delujejo dovolj dobro. Tudi za generalni direktorat Agri to pomeni zelo dober rezultat. Gre za 1,7 odstotka stotna stopna v prvem stebru. Že od leta 1994 je sedaj računsko sodišče podalo dobro pozitivno poročilo. Ponavadi je bilo to poročilo negativno. Sedaj smo dosli stopno 1,7 odstotka v celotnem proračunu. Na splošno lahko rečemo, da pozdravljamo predstavljeno mnenje. Komisar Hogan pa bo še kaj več povedal v zvezi z razrešnico naslednji teden. Hvala. Odlično, najlepša hvala. Direktorici hvala za vse komentarje. Zdaj pa besedo dobi še Karin Karimbah za zaključek razprave. Najlepša hvala, rada bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam. Vse, kar je bilo danes omenjeno, bomo skupaj še vključili v besedilo in ga dopolnili in veselim se že izmenjave mnen s komisarjem Hoganom. Hvala. Odlično, najlepša hvala, Karen. Naj vas opomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 27. novembra ob 13. Zdaj pa lahko nadaljujemo z 11. točko dnevnega reda. Gre za predstavitev predstavnika komisije o podaljšalu žlahniteljskih pravic na cvetlične čebulice Beluše in lesnate grmovnice. Eh, Ani Šrajer Pirik Eh, se je zauzemala za to temo, prijela je pismo deležnikov in to je pravzaprav povod za razpravo, ki jo imamo danes na dnevnem redu. Eh, kar dajem besedo Ani za uvod v to razpravo, potem pa bomo prisluhnili predstavnikom komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči komisija je sprejela ukrepe za podaljšanje šlahniteljskih pravic za cvetlične čebolice Beluše in lesnate grmovnice in v zvezi s tem so se name obrnili uh, gojitelji. Podaljšanje obdobja zaščite z 25 na 30 let je pomembna sprememba in uh, pomembno je, da komisija pojasni, zakaj gre. Gre pre, za precejšno podaljšanje eh, obdobja, eh, ki se začne eh, takrat, ko se pravzaprav čebulica posadi, temu pa sledi še marsikaj. Podaljšanje zaštiteljskih pravic torej je pomembno. To sem Torej, v zvezi s tem sem zastavila vprašanje, ne ker gre za nizozemsko zadevo, ampak za vse evropsko zadevo. Eh, gre namreč za vprašanje, ki zadeva ne samo tulipane, ampak tudi borovnice, naprimer, ter seveda beluše. To vpliva na uh, pridelovalce na mačarskem, polskem, Italiji. Uh, na marsikoga bo vplivalo to podaljšanje. Gre za navidez majhno spremembo v uredbi, gre za člen 19.1 in 19.2. Eh, tudi tu bo potrebno unesti določene nadaljne spremembe v besedilo. Pri drevesih in krompirju to bi že bilo opravljeno. Če bi torej eh, unesli manjšne spremembe še v prostanok eh, uredbe, bi s tem bistveno izboljšali razmere za predelovalce. Najlepša hvala. Hvala gospe Pirik za to predstavitev. Zdaj pa eh, pred, pozdravljam uh, gospoda Andreja, pred, uh, gospod Andrej, predstavnico uh, generalnega direktorata Sante. Uh, Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobr dan in lepo zdrav vsem. Hvala za povabilo eh, in za priložnost, da pojasnimo, eh, kaj se skriva za, to, za tem podaljšanjem trajanja žlahtniteljskih pravic. Upam, da bo predstavitev delovala.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 zahtevo na upravnega sveta uh, urada za uh, rastlinske vrste. To zadeva beluše in tudi nekatere druge vrste, med drugim tudi jagode. Leta 2009 je bila spostavljena delovna skupina, ki je preučila to zahtevo. E, šlo je za predstavnike OCVV, e, uh, komisije in e, žlahtniteljev In težko je bilo ugotoviti razloge, zakaj bi bilo potrebno za nekatere vrste obdobje zaščite podaljšati. Zato smo zahtevali od žahniteljev več informacij, s katerimi naj bi utemeljili podaljšanje zaščite. V mestnem času je komisija naročila zunanjo oceno podaljšanja. Eh, oziroma izvajanja zakonodaje. To je pokrivalo obdobje od leta 1995 do 2011. Eh, upravni svet UCVV pa se je odločil prekiniti obravnavo te zahteve. Zunanja ocena se je posvetila predvsem vprašanju trajanja zaščite. In ocena je pokazala, da obstoječi sistem dobro deluje, da je obdobje zaščite eh, sorazmerno eh, in skladno z zahtevami sistema, da je trajanje zaščite primerljivo z nacionalnimi zaščitnimi sistemi, da žlahnitelji sicer so zahtevali podaljšanje obdobja, ampak da so drugi akteri mnenja, da je trajanje zaščite oziroma obdobje zaščite ustrezno. Po tej uh, oceni je skupina strokovnjakov uh, preučila rezultate te ocene, šlo je za predstavnike komisije, žlahniteljev, strokovnjake iz držav članic. E, skupina je zasedala v obdobju od 2012 do 2015 in lahko povem, da ta delovna skupina ni obravnavala vprašanja podaljšanja obdobja zaščite. Leta 2016 je bila podana uradna zahteva za podaljšanje obdobja zaščite, ki jo je vložil predsednik sveta UCVV. Zahteva pa se nanaša na beluše, eh, na eh, določene vrste, eh, kot so naprimer rubinice in jagodne, ter še na nekatere druge sorte. Odzvali smo se na to zahtevo. Generalni direktor je seveda priznal, da gre za pomembno eh, zahtevo, zlasti z vidika vračanja na ložb. Eh, eh, priznajo sicer, da bi bilo v interesu žlahniteljev podaljšati zaščito, vendar pa da to ni stališče vseh akterjev. Eh, zato je bila izvedena ocena učinka ne samo na sam eh, sektor, ampak tudi na eh, druge akterje, vključno s potrošniki. In ugotovljeno je bilo, da če bi spremenili zakonodajo, gre za spremembo temeljne uredbe, po lizbonizaciji bi eh, to pomenilo Eh, zahtevo po spremembi uredbe sveta in eh, parlamenta, torej bi šlo za postopek soodločanja in da bi lahko to storila, bi komisija potrebovala vrsto elementov. Eh, vidite, da so tu vsi našteti. Šlo bi za število vrst, trajanje zaščite, Eh, podatke potem, po kolikšnem času eh, rastline niso več predmet zaščite, kdo so eh, žlahnitelji in tako dalje. Euh, no, morda bi bilo dobro omeniti tudi, kaj se je v tem času dogajalo na mednarodni ravni. Naša zakonodaja, zakonodaja skupnosti je omogočala obdobje zaščite 25 let oziroma 30 let v določenih primerjih. Mednarodne konvencije, konvencija za zaščito žlahniteljskih pravic, predvideva krajše obdobje zaščite. Torej, tu je položaj v Evropi boljši, kajti povprečno obdobje zaščite za večino vrst je 20 eh, let, pri nas pa imamo 25 let. Najdaljše obdobje na ravni mednarodnih konvencij pa je 25 let za drevesa in trto. Mi pa tu eh, predvidevamo 30 let. Torej, eh, po tej plati naš sistem omogoča daljšo zaščito. Torej, včeraj pravzaprav smo prejeli odgovor na naše vprašanje v CVV. Odgovorili so na vsa vprašanja in vse zahteve po dodatnih informacijah, ki smo jim jih poslali. In seveda vam danes še ne moram povedati kaj bo eh, komisija storila na podlagi tega, kar smo prejeli včeraj, ampak zadevo bomo preučili, eh, poglobljeno preučili in če želimo eh, še naprej obravnavati to zahtevo po podaljšanju, veste, kakšen je zakonodajni postopek da potrebujemo predlog komisije za spremembo eh, uredbe sveta in parlamenta. Potrebno je zvesti oceno učinka. Vse to bo trajalo nekaj časa, potrebno se je posvetovati s deležniki, ne samo z žlahnitelji, ampak z vsemi drugimi, ki so kakorkoli upleteni, s pridelovalci, s potrošniki, skratka z vsemi se je potrebno posvetovati. Torej, kar zadeva nas, eh, je potrebno eh, najprej izvesti poglobljeno analizo, potem pa bodo sledile nadaljne etape, preden bi more biti lahko predlagali podaljšani. Komisija bo seveda preučila, ali je prisotnih dovolj elementov, da bomo prestali preizkus odbora za ocene učinka ki terja eh, podrobno analizo okoljskega, socialnega in ekonomskega učinka vseh predlogov. Torej, lahko vam povem, da eh, trenutno pač eh, obravnavamo dokumente, ki smo jih prejeli. E, tako da e, zaenkrat še ne moram napovedati, kaj Eh, bomo ukrenili. Eh, nedvomno bomo nadaljevali z delom v prihodnjih mesecih. Eh, vsekakor, kot rečeno, bomo celoten dosje preučili in Eh, smo seveda vsekakor seznanjeni z zahtevami žlahtniteljev po podaljšanju obdobja zaščite. Najlepša hvala za besedo. Najlepša hvala, hvala gospe direktorici. Zdaj pa odpiram razpravo. Najprej gospod Belder. Ja, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj se najlepše zahvalim komisiji za to celovito predstavitev. Žlahniteljske pravice so zelo pomemben sistem, ki zagotavlja poplačilo eh, žlahniteljev, omogoča zaščito določenih sevov in jih spodbuja, da poskušajo razviti še boljše različice govorimo o belušjih, čebulicah, lesnatih grmovnicah in eh, delo s temi resninami je zahtevno, tako da je podaljšanje obdobja zaščite za pet let smiselno. Razumem, zakaj biologi in tudi številne države to podpirajo sam se zauzemam za podaljšanje in mislim, da bi čim prej morali v zvezi s tem tudi posredovati naše mnenje komisiji. Najlepša hvala, naslednji je gospod Agnew. Hvala, govorimo o načelu žlahniteljskih pravic in e, nadomestila, kar podpiram. To je pravzaprav njihov edini e, prihodek in Eh, veliko je neuspeha, lahko imajo naprimer 100 eh, novih vrst, pa pri vsaki odkrijejo eh, neko težavo in jih ne morejo zaščititi. Ampak včasih se jim posreči in uspejo ustvariti nekaj, kar si ljudje želijo. In s tem enim dobitkom morajo potem pokriti vse neuspele poskuse, za katere marsikdo ne ve. Kar precej podjetij se s tem ukvarja, ampak to niso multinacionalke, to so včasih samo družinska podjetja in mislim, da imajo pravico zahtevati nadomestilo za svojo intelektualno lastnino. Sicer ni nikakršne spodbude, da bi nadaljevali s svojim delom in s tem bomo nas gubili vsi. Prav tako pa lahko, naprimer, eh, preizkušajo nekaj, kar eh, je zelo obetavno. Eh, pridejo do točke trženja, potem pa ugotovijo, da je nek konkurent eh, ustvaril nekaj, kar je samo za nekaj odstotkov eh, boljše in vsi želijo tisto drugo različico, nihče pa ne kupi njihovega proizvoda. No, tisti, ki kupujejo semena ali sadike, uh, Eh, sami zaslužijo na njihov račun, eh, pričakujejo torej dobiček in zakaj potem ne bi smela imeti dobička tudi oseba, ki je ustvarila to seme ali sadiko. No, sam sem pred nekaj meseci videl polje eh, sladkorne pese, ki je bilo videti res eh, bedno in eh, slišal sem potem od strokovnjakov, eh, da eh, je zemlja okužena z nekim škodljivcem, ki eh, zmanjša donos za 30 ali 40 odstotkov. Potem pa sem strokovnjaka vprašal, ali obstaja kakšna vrsta, ki je eh, odporna na tega škodljivca. Ja, nekdo dejansko obstaja, nekdo je predvidel ta problem in ustvaril vrsto, ki je odporna na tega škodljivca in to seveda koristi vsem. No, na koncu ne smemo pozabiti nečesa. Večino, uh, s, s, večino vhodnih eh, surovin pravzaprav uh, kmetje ne morejo proizvesti sami, ne morejo sami proizvesti traktorjev, pesticidov, semen in tako dalje. Lahko pa gojijo rastline. In nič ne preprečuje kmetom, da bi uporabljal semena, za katere mu ni treba ničesar uh, plačati. Uh, to pomeni, da eh, nič ni, eh, da, da, da tako ali tako žlahtitelji ne morejo zaračunavati visokih nadomestil, ker ima kmet vedno opcijo izbrati seme, mu, kjer mu ni treba plačati nadomestila. Najlepša hvala, še zadnji govornik. Najlepša hvala. Hvala komisiji za vsa pojasnila. Gre za razmeroma tehnično razpravo, zdaj imam nekaj vprašanj. Vidim, da gre za petletno podaljšanje in kot je bilo povedano, je pomembno zagotoviti, da bodo poščine bolj odporne na, na različnejše škodljivce. In eh, pri nekaterih rastlinah je to lažje zagotoviti kot pri drugih. In ko gre za manjše proizvajalce, ti postopki morda trajajo dlje v primerjavi z večjimi akterji. Zato bi želel slišati od komisije, ali bi bilo mogoče, da bi eh, podjetja bila nekako zavarovana za take primere. Najlepša hvala, Jan. Ne vem, ali naj dam najprej besedo predstavnici komisije ali gospe Šrajer Perek. Gospa Šrajer Perek, izvolite. Najlepša hvala. Hvala komisiji za odgovor. No, mislim, da ni dovolj, da v Evropi zgolj govorimo. Imeli smo obširne razprave o žahniteljskih pravicah. Eh, in rekli ste tudi, da ste izvedli posvetovanja z vrsto organizacij. Torej, mislim, da bi bilo dobro, če bi stvari vsaj do poletja postale malce bolj jasne. Tu govorimo o izvedbeni zakonodaji, govorimo o členu dve izvedbene uredbe eh, in več jasnosti tu bi bilo zelo dobrodošle, sploh na nizozemskem. Mislim, da nima smisla po nepotrebnem tratiti časa. Najlepša hvala. Zdaj pa za zaključek še uh, predstavnica komisije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala eh, vsem govornikom za podporo žlahniteljskim pravicah. Je, te pravice so res nekaj pozitivnega in to, da jih podpirate, je seveda samo po sebi pozitivno. Eh, kar zadeva same zahteve, vemo, da gre tu v veliki meri za majhna in srednje veliko podjetja, ampak kot rečeno, imamo dosje, preučili ga bomo. In vse, kar lahko povem, je, da e, so predvideni precej Eh, obsežni zahtevni postopki, preden lahko podamo predlog. Komisija mora prestati preizkus pred eh, odborom za ocene učinka in mora izkazati, da obstaja pozitiven interes za celotno verigo, ne samo za tiste, ki so na začetku verige. Eh, obstaja učinek ne samo na žlahnitelje kot take, ta bo seveda pozitiven, ampak pokazati moramo tudi, da obstaja tudi pozitiven učinek za eh, vse tiste, ki kupujo ta semena in sadike na potrošnike in tako dalje. Skratka, eh, bilanca mora biti pozitivna za vse. Eh, sicer ne bomo mogli utemeljiti, da je podaljšanje res nujno potrebno in upravičeno. Če bomo torej uspeli eh, najti dovolj argumentov za podaljšanje, bomo podali ustrezen predlog. Če pa ne bomo uspeli najti oziroma podati ustreznih argumentov, eh, pa pač ne. In, eh, no, sam postopek traja že kar nekaj časa. Eh, in eh, glede na to, da zadeva traja že od leta 2008, to verjetno pomeni, da stvar ni tako zelo enostavna. Eh, skratka, preučili bomo dosje in ne skrbite, vsekakor se bomo zadeve lotili pred poletjem. Najlepša hvala, hvala gospe direktorici. Zdaj pa gremo na zadnjo točko dnevnega reda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 No, ravno kar sem izvedel, da strokovnjakov še ni z nami, tako da bomo prekinili za pet minut, da se nam eh, strokovnjaki pridružijo, potem pa sledi njihova predstavitev.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

Bene, colleghi, allora andiamo per l'ultimo punto all'ordine del giorno. Spoštovani kolegi, sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. To je predstavitev Evropske mreže proizvajalcev domačih in tradicionalnih sirev. Gre za njihov pilotni projekt, ki ga bojo predstavili. Spomnil bi vas, da smo v zadnjem mnenju o proračunu, ki smo ga letos sprejeli, smo pozvali k temu, da bi imeli ekspost ocene izvedenih pilotnih projektov, tako da bi ugotovili, ali so, bile, so bila sredstva namenjena tem pilotnim projektom dobro porabljena. Kolegi iz skupine zelenih so zato predlagali, da bi to točko umestili na dnevni red danes. tudi izvajalci pilotnega projekta so prosili za to eh, priložnost. Radi bi izmenjali zadnje eh, najboljše izkušnje, ko gre za proizvajalce mlečnih izdelkov in sirov. Vprašanje je, kakšna je dodana vrednost eh, teh pilotnih projektov, predvsem za majhne in srednje velika podjetja v tem sektorju. Ta predstavitev bo pomagala našim. Eh, poslancem, da bodo lahko bolje razumeli dobro izvedene pilotne projekte. Poleg tega bomo videli, kako se dobre ideje lahko preusmeri v nekaj, kar komisija sprejme in tudi lahko gradi na tem. Naj dodam še to, po predstavitvi oziroma po eh, tem dogodku bomo imeli dogodek, ki bo potekal na, v tretjem nadstropju zgradbe Jozef Antal. Tam bomo imeli poskušanje sirov. Torej, okusna predstavitev. Sedaj pa bi dal besedo našemu prijatelju, ki bo predstavil mrežo Face. Dobrodošel med nami, Frederik Blanchard dei eh, produttori di formaggio e presidente anche a livello internazionale della Bernadette Delonge je eh, predsednica Združenja proizvajalcev sira. Predstavlja pa tudi proizvajalcev, eh, ne se upravičujem, to je mednarodno združenje distributerjev sirov. Tako sedaj pa bi dal besedo kar našemu gostu. Izvolite. Euh, euh, Lep pozdrav vsem, sem Frederik Blanchard, sem kmet, proizvajalec eh, sira in eh, rejec eh, kos eh, na območju Koduron eh, in že 25 let se ženo s tem ukvarjava, zadnjih 8 let pa se ukvarjam z mrežo. Eh, kmečkih sirarjev, domačih sirarjev v Evropi. Leta 2009 eh, smo pravzaprav s tem začeli, leta 2013 pa je bila mreža uradno ustanovljena. Kar precej uspehov smo že zabeležili, zlasti po zaslugi podpore DG Sante. Eh, in eh, v sodelovanju z njimi smo tudi pripravili eh, evropski smernic dobrih, torej evropske smernice dobrih higijenskih praks za eh, mlekarstvo in proizvodnjo sirov. Eh, torej, najprej, kakšna je naša mreža in koga zastopamo? Tu vidite zemljevid držav, ki so prisotne v omrežju. Gre za 15 držav, ki so zastopane v naši organizaciji. To je kar precej visoko število za tako mlado organizacijo, kot je naša, eh, torej Norveška, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo, Irska in pa na jugu segamo tudi do Slovenije, Italije, Španije in tudi Bolgarija eh, se nam bo v kratkem pridružila doslej smo se uh, večkrat že sestajali tudi s predstavniki drugih držav in tudi uh, Danska, Estonija in druge države so zainteresirane, da bi se nam pridružile. 3200 uh, eh, pridelovalcev uh, tr domačih in tradicionalnih sirarjev združujemo. Kakšna podjetja so zastopana? Gre predvsem za dva tipa podjetij. Uh, gre za eh, domače sirarje, torej to so tisti, ki eh, načeloma uporabljajo mleko eh, njihovih čred ali pa res eh, bližnjih čred eh, ali pa so tu obrtniški sirari, tradicionalni sirari, ki kupujejo mleko od okoliških eh, kmetij. Eh, vse to pa poteka na zelo lokalni ravni. Eh, tu gre za eh, tako ovče, Eh, kozje, kravje in eh, tudi mleko drugih vrst. In bistvena značilnost naših podjetij je, da gre v veliki meri za družinska podjetja, majhna podjetja, ki delujejo zelo lokalno in eh, oskrbujejo predvsem s primarnimi surovinami, ampak res velika večina so družinska podjetja. Tisto, kar je potrebno izpostaviti, je, da to vrstna proizvodnja, torej ta oblika eh, pridelave je v porastu v Evropi, obstaja precejšnje poprašovanje po to proizvodih, kakršne proizvajamo pri evropskih eh, potrošnikih. Vedno bolj jih zanima lokalna proizvodnja, avtentični proizvodi, proizvodi visoke kakovosti. Uh, želijo vedeti, kje so bili proizvodi proizvedeni in na kakšen način. In zaradi tega veliko podjetij, kot so naši člani, lahko še obstaja in se razvija. Gre za evropski trend, ki pa je prisoten celo na globalni ravni. Torej, potrebno je povedati, da v Evropi zastopamo eh, v naši eh, mreži približno 40 tisoč, torej da v Evropi obstaja približno 40 tisoč podjetij vrst, eh, te vrste. Veliko je popraševanje tudi po uh, delovni sili. To izpostavljam, ker pogosto veljamo za zelo tradicionalne in uh, marsikdo ima občutek, da je ta branža pravzaprav v zatonu, ampak stvari so zelo dinamične in uh, tudi ta sektor je vedno pomembnejši uh, akter v zaposlovanju. Eh, skratka, gre za zelo dinamična podjetja, ki so v veliki meri avtonomna in so načeloma eh, prejemniki nižjih kmetijskih subvencij v primerjavi z drugimi pridelovalci. Naj predstavim še sistem prodaje. Eh, tradicionalno eh, kmečki domači sirarji prodajajo neposredno na svojih kmetijah ali pa na tržnicah v bližnjih vseh in mestih. To so klasične oblike prodaje. Razvijajo pa se tudi drugi načini in tega je vedno več. Eh, včasih je zaradi nerazumevanja odločevalcev na nacionalni in evropski ravni to problematično eh, in smo prisiljeni prodajati preko distributerjev, to so ponavadi specialisti za sire, ampak tu so tudi restauracije in supermarketi, tako da se naš sistem prodaje širi in v veliki meri prodajamo tudi preko grosistov, preko veletrgovcev, ker so naša podjetja pogosto v malo ali slabše poseljenih območjih za prodajo, pa potrebujemo seveda mesta in grosisti so tisti, ki poskrbijo, da naši proizvodi najdejo pot tudi na police trgovin. Deloma pa proizvode tudi izvažamo. Proizvajamo na tradicionalen način, zelo pogosto z nepasteriziranim mlekom, ne nujno, ampak v veliki meri. In uporabljamo tudi opremo in prostore, ki so precej tradicionalni, torej klasično, kot vidite na teh uh, slikah, poteka zorenje v naravnih jamah, na lesenih policah, uporablja se uh, tkanina, uporablja se uh, rastlinska embalaža. Uh, In vse to predstavlja zelo pomemben vidik našega dela, kajti to tudi zaznamuje naše proizvode. Po eni strani je to nepasterizirano mleko, eh, po drugi strani pa so tu tudi tradicionalne metode proizvodnje sira in predelave mleka. Eh, zaradi manjših količin, ki jih proizvedemo in zaradi uporabljenih metod pa seveda potrebujemo tudi dovolj delovne sile. Kdo torej smo? Smo tradicionalni pridelovalci, ampak vsekakor smo profesionalci, tehnično smo usposobljeni, da vemo, kaj počnemo. To je tisti prvi najpomembnejši element. Zadeva nas problematika varnosti hrane in vemo, kako proizvajamo in eh, obvladamo metode, ki jih uporabljamo, ki obstajajo pravzaprav že dolgo. Ampak, eh, in zdaj končno prihajam do kodeksa, ki ga danes predstavljam, eh, menimo, da smo vsekakor tudi skladni z Evropsko zdravstveno zakonodajo nikakor ne želimo nikakršnih eh, izjem na ravni evropske zakonodaje, želimo samo prilagoditve in ustrezno prožnost pri izvajanju. Zakaj smo pravzaprav ustanovili našo mrežo? Eh, regulatorni okvir eh, v Evropi eh, bi nam sicer omogočal preživetje in eh, razvoj, ampak eh, v stikih med različnimi združenji proizvajalcev smo hitro ugotovili, da imamo skupne težave in da velika eh, večina nadzornih organov uh, uh, ve, da nas uh, ne more vključevati med uh, velike proizvajalce, vseeno pa so nam postavili številne uh, administrativne ovire, naprimer potrebe po registraciji vsega, kar počnemo. In tako dalje. To, nekaj, to so zahteve, ki so posebno primerne za veliko industrijo, ne pa za nas, ker to od nas terja veliko časa in dela. To pa seveda ne pomeni, da nimamo vseh tveganj tudi pri nas pod nadzorom. Skratka, videli smo, da imamo podobne težave in tudi to je bil razlog, zakaj smo se odločili, da se povežemo. Najpomembnejši vidik naših dejavnosti eh, je eh, zastopanje in eh, zagovarjanje naših interesov na evropski ravni. Eh, gre tako za eh, domače sirarje kot tradicionalne sirarje. In predvsem eh, je na nas, da zagotovimo ustrezno lobiranje na evropski ravni. Poleg tega je pomembna tudi izmenjava mnen in izkušenj na področju higijene, regulative, pa tudi kar zadeva trženje naših proizvodov in kar zadeva tehnologijo eh, sinarske proizvodnje in predelave mleka. Imamo eh, sistem na spletu, ki omogoča izmenjavo informacij o tradicionalnih sirarskih metodah. Imamo pa tudi srečanja, kjer se srečujemo in govorimo o naših izkušnjah in naših težavah. Eh, priznavanje našega sistema pridelave in zagovarjanje naših interesov in proizvodov je torej naš poglavitni cilj. Seveda eh, spremljamo eh, in se zavedamo vseh problemov, ki eh, se nam obetajo ali ki nas zadevajo. Po eni strani je tu nepasterizirano mleko, eh, kar nekaj vprašanj je v zvezi z varnostjo tega mleka in tu želimo biti sposobni zagovarjati svojo obliko proizvodnje. Potem so tu še drugi problemi oziroma druga vprašanja, ki se prav tako pojavljajo in vplivajo na tradicionalno proizvodnjo. Hkrati pa se ukvarjamo tudi z drugimi vidiki, v glavnem se želimo nekako eh, opredeliti eh, in eh, se izogniti stereotipom. Pogosto za nas gledajo kot na nekoga, ki je omejen zgolj na neposredno proizvodnjo oziroma neposredno prodajo. No, v zvezi s tem je na tapeti precej eh, odprtih vprašanj, naprimer označevanje proizvodov, označevanje porekla mleka, kar pa bi vsekakor lahko prilagodili našemu načinu dela. Potem je tu uporaba tradicionalnih metod, e, uporaba prožnosti pri izvajanju e, pravil na področju higiene. Ukvarjamo se tudi z novimi pravili na področju uradnega nadzora. Kar pa zadeva same smernice, na kratko, zasnovane so kot orodje za proizvajalce, s katerim lahko izboljšajo svoje upravljanje zdravstvenih tvegan v svojih eh, delavnicah. Eh, zlasti pa eh, gre za to, da znajo bolje pojasniti vsem, kaj počnejo na kakšen način. Torej, gre res za orodje, s katerim želimo uh, odpraviti določene uvire, ki se pojavljajo za nas in uh, s katerim želimo bolje komunicirati z pristojnimi organi. Uredba o higijeni dopušča o, o, odgovornost proizvajalca in eh, oziroma predvideva odgovornost proizvajalca, uvaja načela uh, eh, HASAPA uh, eh, in v, predvideva tudi uporabo smernic za dobre prakse. Zato smo se tudi mi odločili razviti take smernice. Obstajajo že določene države, ki uporabljajo uh, smernice oziroma vodiče dobrih praks. Uh, ki so bili uh, potrjeni na nacionalni ravni, ampak uh, po spremembah uh, eh, higijenskega svežna leta 2016, 2006 uh, nekateri, uh, nekatere smerice niso bile več veljavne, tako da je tudi to sprožilo potrebo po oblikovanju novega celostnega vodiča. Higijenska zakonodaja oziroma higijenski svežen teoretično uh, Eh, dopušča prilagoditev na eh, proizvodnjo v malem obsegu, eh, ampak vseeno smo imeli kar precej težav na kmetijah. V določenih državah je, bil pod je bila pod vprašanjem odgovornost proizvajalcev, potem je tu, so tu obvezni rezultati in in potreba po prožnosti, eh, to sicer so problemi, eh, ampak eh, zlasti v praksi v nekaterih državah, vseeno pa bi higijenski svežen lahko ustrezno izvajali tudi v našem sektorju. Žal, večina nacionalnih uprav se izgovarja na to, da je zakonodaja sicer stroga, ampak to ni njihova krivda, ampak je krivda Evrope. Zato, eh, tudi zato smo se odločili oblikovati vodič na evropski ravni. Torej, eh, lahko rečete, da je za vse kriv Brusel, ampak eh, zdaj bo bolj na vas, da najdete neke načine, kako ustrezno izvajati bruselsko zakonodajo. No, večina težav. Izhaja ne iz samih pravil, ampak iz njihovega izvajanja. E, orodja za prožnost niso ustrezno formalizirana, e, zato se pojavljajo precejšnje razlike pri obravnavi, naprimer, med posameznimi regijami, regijami v državah eh, in tudi med posameznimi državami, kajti vse je prepuščeno eh, tolmačenju posameznih inšpektorjev. poleg tega, in to je nekaj, proti čemur se borimo, obstaja precejšna težnja potem, da bi nam rekli, eh, ste tradicionalni proizvajalci, ste tipični, eh, vse skupaj je zelo turistično, ste pozitivni, prodajate lokalno in zato vas bomo pustili med izjemami. Ampak eh, po našem mnenju ne sodimo med izjeme, ampak želimo biti v celoti priznani kar zadeva prožnost v samem vodiču. Nekaj sem že povedal o tem, ampak načeloma sam vodič daje primere, kako zagotoviti več prožnosti. To so primeri, kako se to izvaja v, posame, v nekaterih državah. E, naprimer, kako obravnavati uporabo lesa, uporabo naravnih jam, eh, kako eh, nadzorovati uporabo antibiotikov na kmetijah in tako dalje. V zvezi z vsem tem smo v vodič vključili primere, zato da bodo tudi upravni organi imeli eh, boljšo idejo, boljšo predstavo o tem, kaj se po Evropi dogaja in tudi zato, da bodo proizvajalci uh, Eh, lahko dobro argumentirani, zakaj uh, so pravzaprav rešitve povsem uresničljive. Izvajanje prožnosti je nažalost v veliki meri odvisno od pripravljenosti posameznih organov, ne od evropskih pravil in kot rečeno, tudi zato smo se odločili pripraviti ta vodič. Uh, kajti dejstvo je, da vse države in vse regije zakonodaje ne izvajajo na enak način. No, kaj smo uspeli doseči? Uh, uspeli smo doseči, da nismo izključeni iz higijenskega svežnja uh, in eh, z potrditvijo našega vodiča, do katere je že prišlo, nam je uspelo doseči ta cilj. In z eh, tega vidika smo zelo zadovoljni. Želeli smo tudi enostavno orodje za proizvajalce, za to, da, bo, da bodo lahko izvajali eh, in ustrezno upravljali svoje analize na zdravstvenem področju. Poleg tega pa smo želeli tudi nekaj enostavnega, kar bo dostopno tako proizvajalcem kot pristojnim organom, eh, ki so odgovorni za tolmačenje zakonodaje. No, kljub temu, da smo oblikovali vodič, ki je zelo enostaven in zelo jasen, pa eh, bo vendarle potrebno tudi še eh, konkretno usposabljanje. Eh, gre za program, ki se imenuje T-Cheesy. S tem programom nameravamo približati vodič tudi proizvajalcem in pristojnim organom. Potem, kar zadeva izjeme in prilagoditve pravil, nismo uspeli doseči vsega, kar smo želeli. Obstajajo namreč določena priporočila v samem vodiču, ki pa niso v celoti potrjena. In tu velja vse to, kar sem prej povedal glede prožnosti. Kaj je torej še pred nami, če se lahko še lotimo? Nadaljevali bomo s svojim delom. Danes do povdne smo se sestali z DG Sante in s predstavniki nacionalnih uprav. Eh, in Če naprej bomo vodili dialog z nadzornimi organi, eh, torej med proizvajalci, proizvajalskimi organizacijami ter uh, pristojnimi organi, tako na lokalni, nacionalni kot evropski ravni. Tisto, kar bi želeli, je, da bi ta uh, vodič bil vključen v izobraževanje inšpektorjev. Uh, želeli bi torej, da bi se načela tega vodiča in tudi eh, načela prožnosti, kot so predstavljena, eh, nekako vključila v usposabljanje inšpektorjev. Eh, želimo to vključiti tudi v usposabljanje samih proizvajalcev. In pa želimo tudi zagotoviti tehnično pomoč proizvajalcem, torej želimo ustvariti neko mrežo, uh, Eh, znotraj katere se bodo proizvajalci lahko obrnili na eh, usposobljene strokovnjake. To je torej še pred nami in upamo, da bomo eh, dobili ustrezno podporo pri teh nadaljnih načrtih. No, v vsakem primeru pa je vodič dobra prva faza v tem procesu. Splošno rečeno, nekaj problemov ostaja, naštel sem jih, ampak izvajanje prožnosti je vedno odvisno od dobre volje držav članic. Prihaja do razhajanj v praksah med posameznimi državami in vedno znova smo šokirani eh, nad tem, in zdi se, da očitno eh, nismo nekako vsi na isti ravni. Zato bi želeli, da bi neke pozitivne rešitve, pozitivna prožnost, ki so jo uspeli razviti v določenih državah, našla pa tudi v druge države. Eh, No, moja vera, da je to mogoče, nima znanstvene podlage, ampak eh, imamo eh, vodič, imamo dobre eh, higijenske prakse in eh, ni razlogov, zakaj se stvari ne bi mogle izboljšati. Eh, veliko je odvisno od nacionalne ravni, ampak želimo si tudi evropske podpore. No, videli ste, da naš zemljevid eh, še ni popoln. Eh, 15 držav je prisotnih med našimi člani, od 28 držav članic. E, in težava e, oziroma razlog, zakaj nimamo e, več članov, je pogosto tudi ta, da so proizvajalci v ostalih državah daleč eh, izolirani in niso najbolje organizirani in eh, kar nekaj časa bo verjetno še trajalo, preden bomo uspeli povezati vse. Tisto, kar je pomembno, je, da vsem pristojnim na evropski in nacionalni ravni pokažemo, da je naša specifika povezana z našim načinom pridelave, ne z našim trženjem. E, imamo določene izjeme, eh, zaradi lokalne prodaje, zaradi uporabe posrednikov in sam eh, ne želim povedati, kakšne, ne želim navajati, kakšna je eh, prehramna vrednost mojih sirov, ne zato, ker prodajam na lokalni tržnici, ampak zato, ker se tekom leta eh, iz meseca v mesec eh, sestava mojega mleka razlikuje. In ker se tudi uh, značilnosti mojega sira teko mleka razlikujejo. Eh, glede na to, da delam s tradicionalnimi metodami in eh, moje serije nikakor niso enotne in kalibrirane, enostavno ne morem natančno navesti, kakšna je prehnamna vrednost mojega proizvoda glede na to, koliko proizvajam, pa si ne morem privoščiti, da bi iz dneva v dan analiziral svoje proizvode in iz dneva v dan spreminjal navedbe na označbah. Ehm, to je realna situacija in eh, zato pravimo, da gre za težave, ki so vezane na način pridelave, ne na način trženja. In to je pač specifika našega sektorja. Najlepša hvala sem za pozornost. Bene, grazie, veramente molto interessante. E... Najlepša hvala, to je bila res zelo zanimiva predstavitev. Čestitke o postavitvi tega, te mreže. Kar nekaj je kolegov prosi za besedo. Najprej kolega, ki ga ni. Gospod Kontrijo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej najlepša hvala za predstavitev. Malo me je ganila, kaj ti ta vaša pobuda oziroma pilotni projekt je uh, bil izveden tudi na pobudo nekaterih naših uh, članov in zelo nas veseli, da je zdaj ta vodič dejansko na mizi, da vidimo rezultate tega dela. E, skratka, naša dejavnost se obrestuje. E, želel bi dodati, da e, je še enkrat nastopil trenutek, ko veliko govorimo o konkurenčnosti prihodnosti in o prihodnosti lokalne pridelave, ampak vi dokazujete, da ta je eh, realnost in da je Evropska unija res enotna v raznolikosti. Mislim, da je to zapisano v drugem členu. Eh, ta raznolikost je prisotna tudi v kmetijstvu po vsej evropskem ozemlju. Ta eh, proizvodnja, kakršno izvajate, je ravno tako lahko konkurenčna kot druge oblike. Tega mislim, da ni potrebno postavljati pod vprašaj. Kolegica Erans Garcia je pripravila poročilo o očereji in kozereji in tam je veliko govora o tem, da so da se eh, območja pridelave zelo razlikujejo eh, in da eh, ravno ta dejavnost pogosto poteka na, na zapostavljenih in problematičnih ter zahtevnih območjih. In odlično je, da na podlagi tega vi uspete imeti konkurenčno dejavnost Eh, pobude, kakršne so vaša, bi morale pripeljati tudi v drugačno obravnavo raznolikosti, ki bistveno prispeva eh, k eh, Evropi. Ampak vendarle razumem vašo logiko, razumem, kar izpostavljate in nujno je, da imamo zakonodajo, ki bo omogočala razvoj dejavnosti, kakršna je vaša. Eh, skratka, čestitke, najlepša hvala, hvala, da ste eh, nam predstavili eh, svoje delo. Ni slabih ali dobrih dejavnosti, so samo dejavnosti, ki se odvijajo na specifičnih območjih, ampak. mislim, da so vaši eh, proizvodi res odlični in eh, kozirejci lahko delajo v zelo različnih eh, okoliščinah, na zelo različnih območjih, ampak vsi so sposobni kljub temu proizvesti odlične proizvode. Grazie Rik, Jose Bove je rientrato. Hvala lepa, hvala. Sedaj pa je prišel tudi Giuseppe. Izvoli. Najlepša hvala. Pred 40 leti bi potreboval tako vodič, ko sem sam vzpostavljal svojo kmetijo, ampak eh, takrat sem bolj imel opravka z eh, drobnakarsko eh, eh, upravo, ki ni razumela, kaj želim. Že takrat sem bil sindikalist in ne bom na dolgo in široko. Eh, razlagal svoj zgodb, ampak na koncu smo bili z vriga in mi priklenjeni na radiatorje v svojih pisarnah. Uh, no, v uh, eh, preteklih desetletjih so bile uh, razmere zahtevne in marsikdo je zaprl vrata svoje kmetije. Enostavno zato, ker uh, so, bili, so bila pravila enostavno neprilagojena njihovemu načinu dela in življenja. No, stvari se zdaj na srečo spreminjajo. In tu je en vidik, ki se mi zdi zelo pomemben v tem eh, vodiču dobrih praks in sicer, da prehajamo sredstev na cilje. Torej, eh, ne bomo zavezovali proizvajalcev, da eh, iz, izvaja stvari po določenih metodah, eh, da torej mora stvari početi na tak in tak način, ampak je bistveno, da na koncu dosežejo ustrezen eh, rezultat. In to je nekaj, kar so proizvajalci vedno znova zahtevali in zdaj je to končno upoštevala in slišala tudi Evropska unija. In žal mi je, da e, ne spoštujejo vse nacionalne uprave tega na nacionalni ravni. E, vem, da vsaj v Franciji v nekaterih regijah to že zelo dobro deluje in to me veseli, to pozdravljam pozdravljam pa tudi dejstvo, da ste eh, eh, pravzaprav tu predstavili rezultat kolektivnega dela. Tudi v parlamentu se s temi vprašanji ukvarja vrsta odborov in tu je nekdo, ki bi ga eh, izredno želel pozdraviti, ker je bil pravzaprav eh, gonilna sila, eh, ki je zapustil parlament, ker se je upokojil, to je Mišel Dupont ki je bil moj uh, asistent, ki je, eh, kolikor se spomnim, veliko sodeloval uh, tudi z vami in veseli me, da uh, predstavljate rezultate tudi njegovega dela. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik gre za izredno zanimivo pobudo. Rada bi čestitala zelenim za to, da so k nam povabili evropsko mrežo tradicionalnih sirarjev. Spomnim se, da ko sem sodelovala v regionalni vladi v Andaluziji, smo se ukvarjali z vprašanjem mla, malih sirarjev, ki so iskali dodano vrednost pri svojih proizvodih, kot sta povedala gospod Bove in gospod Anju. Je že to zelo velik dosežek, da smo danes eh, slišali o teh smernicah najboljših praks na področju higijene pri proizvodni sira. Zelo bi bila vesela takrat, ko smo obravnavali to vprašanje v Andaluziji, da bi dobili dostop do teh smernic. Najlepša hvala, da ste k nam povabili torej predstavnike. Vidim, moja sonarodnakinja, ki je predsednica malih sirarjev v Španiji. Dobrodošli, Marija Jimenez, dobrodošli tudi vsem ostalim, ki ste prišli k nam v Bruselj. Rada bi vam čestitala za vaše delo, za pomembno prisotnost v majhnih krajih. Marija Jesus dela v Hajnu, v zelo majhni vasi v moji provici. Njihovo delo je izredno pomembno. Odločijo se, da ostanejo v majhnem kraju, odločijo se za malo dejavnost, da se zaposlijo, da dobijo možnost preživeti in mogoče ustvarijo celo kakšno delovno mesto. To ima ogromno vrednost, prispeva k koheziji celotnega teritorija in če bi imeli še več takšnih eh, priložnosti, bi prišlo do dosti manjšega izseljevanja spodeželskih krajev. Ta mreža je zelo nova. Poznam tudi druga gibanja na področju živil, ki se okvarjajo s tradicionalnimi živili. In vidim, da je prišlo do napredka še posebej na področju sirarjev. V Franciji so začeli s tem procesom in mi smo veliko krat ponavljali to, kar smo videli v Franciji in se zgledovali po njih. Mi imamo zelo velik problem. Morali smo sprijeti pravila glede tega. Zdravstveni organi so se morali odločiti, da pravila in higijenski standardi veljajo za malega sirarja, ki mogoče proizvede 30-60 eh, sirov na dan v primerjavi z industrijsko pridelavo. In vsi ti siri potem eh, se enako vključijo v dobavno verigo. Zato moramo preprečiti, da nikoli več ne bo živinorejcev, ki se bodo soočali s takšnimi težavami. Zato je čudovito to, kar počnete. Čestitam vam za upravljeno delo. Imamo samo en izziv. Skrbi me uporaba etiket, kjer se uporablja besedico obrtniško, znamen, tradicionalno in obrtniško v pri izdelkih, ki se jih izdela na industrijski način. mi potrošniki vidimo te proizvode in zato se takšne označbe ne bi smeli navajati. Gre za navedbe, ki včasih zavajajo in zmedejo potrošnike. Ne gre namreč za sire, ki bi jih izdelali živinorejci, za katere smo dejansko pripravljeni plačati določeno ceno. Najlepša hvala, da ste prišli k nam v Bruselj.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 potrebuje takšen priročnik najboljših praks, ne samo na področju či, eh, sira, tudi drugot. Za kolegom Dantanom sem obiskal eh, Francijo, Belgijo in Avstrijo. Ogledali smo si takšne proizvodne obrate. In res je, da v velikem delu Evropske unije potrebujemo takšne proizvodne obrate. Ampak v Romuniji se je veliko tega žal zaprlo. Zakaj? Zato, ker nismo razumeli potrebe po eh, takšnem obratu, ki ustvarja neko dodano vrednost. Inšpektori pogosto izvajajo nadzor in eh, izvajajo sankcije ter dodelijo kazni, kljub temu, da ne razumejo, kaj se točno dogaja. Ti inšpektori še nikoli niso bili zares na kmetiji, ampak so samo teoretično podkovani. Prav zato vas spodbujam, da nadaljujete zaupanje vase in v vaš uspeh. Evropska unija vas bo podpirala še naprej. In ustvarjali bomo priložnosti za to, da vas lahko podpremo, namreč mi res verjamemo v takšne majhne kmetije. Zanima me, ali ste razmislili o tem, da bi ustvarili lastne točke prodaje, predvsem v primerih, ko ni mogoče vsega prodati lokalno. Torej, zanima me, ali ste poskušali vzpostaviti lastno prodajno mrežo v. Eh, mestih. Naprimer. Poleg tega na zemljevidu nisem videl Romunije in zato me zanima, ali ste imeli kak stik z romunskimi eh, proizvajalci in zakaj Romunije tam ni. Hvala. Najlepša hvala, gospa Petir. Hvala vam lepo, gospodine predsednič. Najlepša hvala, predsedujoči. Rada bi čestitala našem, našim gostom za delo, ki so ga opravili in tudi za dobre prakse, ki so jih zbrali v priročniku in predstavili. Kriza v eh, mlečnem sektorju je prisotna v vseh državah članicah in eh, občutek imam, da je to vplivalo na skoraj vse nove države članice Evropske unije, torej vzhodni del Evropske unije. Mlečni kmetje v, na Hrvaškem pogosto opuščajo svojo dejavnost, njihovo število se je zmanjšalo za 60 odstotkov. Lani smo uvozili 281 odstotkov več mleka kot pa leta 2012, naprimer. In to kaže na veliko krizo v tem sektorju. Prav zato moramo najti druge rešitve v tem sektorju, namreč trenutne, trenutna zakonodaja se ne izvaja dovolj. Pravite, da pomagate proizvajalcem pri organizaciji v mreže in s tem se strinjam. Zanima me, kaj vi predlagate drugim državam članicam, kako bi lahko se organizirali na podoben način, torej gre za države, ki še nimajo takšnih mrež. Pa še nekaj. Zanima me, kakšno zakonodajo bi morali sprejeti, zato da bi se ta situacija izboljšala. Kaj pričakujete od nas, kako lahko izboljšamo to situacijo, tako da vam omogočimo lažje delo? Hvala. Najlepša hvala, gospa Petir. Sedaj pa še gospa Sintra. Yes, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se pridružujem čestitkam. Rada bi se vam zahvalila, da ste nam predstavili ta vodič najboljših praks. Glede na to, kar smo slišali, vidimo, da veliko članov tega odbora že imelo stike z bojem za dodano vrednost domačih izdelkov. Zato bi vam rada zastavila vprašanje glede tega, kaj moramo še storiti v inštitucijah in v Evropski komisiji in Evropskem parlamentu, zato da bi lahko prispevali k temu, da bi ta pravila oziroma smernice izvajali dosledno da bi lahko napredovali po Evropi. Rada bi vam zastavila tudi vprašanje glede vaših predlogov za označevanje. Če bi morali imeti drugačne vrste označevanj, da ne bi to predstavljalo ovire. In še vprašanje glede evropskih poslanki in poslancev. Videla sem, da v vseh političnih skupinah podpiramo takšne pobude in zato mislim, da bi bilo prav, da skupaj premislimo o tem, kako lahko dosežemo napredek. Klara, prej si omenila to, da te skrbi in to me skrbi, um, da to skrbi tudi mene glede na to, da sem tesno sodelovala s predstavniki sindikatov, veliko krat domači izdelki, ki je pojem, ki ga uporabljamo v več krajih, je oznaka, ki bi jo morali preprečiti v industrijski izdelavi. Kako bi lahko to preprečili? Torej, ko sprejemamo zakonodajo, moramo preprečiti, da takšnih označb ne bi uporabljali v živilski industriji. V Galiciji smo se izredno trudili za to, da bi preprečili, da bi mm, ime domači izdelek uporabljali v industrijsko predelanih izdelkih. Najlepša hvala. Hvala vsem kolegom. To je bila zelo zanimiva razprava. Slišali smo zelo dober primer dobre prakse in eh, vsi naši poslanci so podprli to krasno pobudo. Sedaj pa gostu predajem besedo za končne uh, komentarje in odgovor na vprašanje. Eh, Hvala lepa. Prvo, kar želim povedati, je gospod Andrej je rekel, da je ganjen. Tudi sam sem ganjen, ko sem prišel sem, nisem navajen takih. Eh, obiskov in pravzaprav sem se pozabil najprej zahvaliti tistim poslancem, ki so nas podpirali že od samega začetka. Eh, gre zlasti za francoske in polske poslance in poslanke, nimam pred sebi seznam, ampak eh, vsekakor hvala lepa vsem za vso pomoč. Eh, zlasti bi se zahvalil tudi Mišelu Duponu, ki je bil vedno eh, v vlogi posrednika, nikoli eh, ni okleval, če smo se želeli z njim sestati v Bruslu ali Štrasburu, tako da res najlepša hvala. Kar zadeva posamezne komentarje, naprimer o tem, kako se organizirati, zakaj Romunija še ni na seznamu, pa tudi to, kar je povedal gospod Bove v zvezi s tem, da je v Franciji 40, pred 40 leti, oziroma 40 let pravzaprav eh, zatirala pridelovalce z bedastimi pravili. No, ampak v Franciji smo se uspeli organizirati in povezati in tudi po zaslodi tega je prišlo do sprememb. Eh, Pogovarjali smo se z določenimi novimi državami, ki še niso v naši mreži, o tem, kakšne težave doživljajo na terenu. Govorili smo z Romunijo, Litvo, Estonijo, Dansko. E, e tu so določene države e, iz vzhodne Evrope, kjer poznajo e, e, določeno vrsto težav, v drugih državah so težave drugačne, ampak. E, predvsem poskušamo eh, nekako zagotoviti, da bi se nam tudi te države pridružile. V večini primerov pa gre za težave zelo strogim izvajanjem zakonodaje. Težava je v tem, da uredbe dolo, dopuščajo določeno eh, prožnost, ni pa ta zavezojoča pri izvajanju za države članice. Torej vsaka država se sama odloča o tem, kako prožna bo pri svoji presoji določene države članice so se odločile zaradi neznanja ali zaradi eh, enostavnosti in udobja, eh, da eh, ne izvajajo nikakršne prožnosti, kajti to pomeni, da je delo inšpektorjev bolj enostavno, ampak marsikaj eh, lahko eh, inšpektori razumejo, proizvajalci pa razložijo in eh, zato smo tudi pripravili svoj vodič. In eh, ponavadi so tiste države, kjer so proizvajalci najslabše organizirani, kjer so težave največje. Kako torej eh, izboljšati organizacijo? Potreben je čas. Torej, naša mreža je. Eh, pravzaprav cela sodelovala pri tem vodiču. V prvi vrsti so bili vključeni tehnični strokovnjaki, ki so, pripra, ki so vajeni delati z majhnimi eh, pridelovalci. Eh, kako se torej stvari lotiti mi, majhni proizvajalci ali pa tehnologi, specialisti? Eh, moramo oditi v te države, se pogovoriti z motiviranimi proizvajalci in jim pomagati, da pojasnijo svojim pristojnim organom, kaj se dogaja na področju prožnosti, eh, kakšne so prakse v drugih državah in ravno zato ta vodič, ker predstavlja regulatorno referenčno točko, ki pomaga pojasniti, kako je mogoče izvajati zakonodajo v majhnih eh, proizvodnih obratih. Eh, Eh, ampak potreben bo čas. Zaenkrat smo majhna organizacija in če sem zelo neposreden, tista podpora, ki jo potrebujemo, je podpora, kakršno smo potrebovali tudi pri pripravi tega vodiča. Potrebujemo finančno podporo, kajti vsa majhna združenja, ki predstavljajo majhne eh, proizvajalce, imajo tudi malo sredstev. No, kar pa zadeva problemo značevanja, Naše zahteve so zelo enostavne, namreč, da bi rekli, eh, da obstaja člen, ki predvideva možnost odstopanja pri označevanju živil, namreč za majhne proizvajalce, ki proizvajajo na tradicionalen način, bi morali predvideti tako izjemo. To bi nam ustrezalo, potem pa bi bilo potrebno dodati še, da gre za lokalno prodajo ali prodajo preko posrednika. Torej, če bi predvideli tako možnost izjeme, eh, bi bila ta eh, omejena torej, na določene oblike prodaje, torej ali na prodajo na lokalni ravni ali pa na prodajo preko posrednika. Eh, jaz lahko proizvajam svoje sire v regiji Ronalp v Alpah. Eh, in nekdo, ki bo. Uh, Kdorkoli bo sir z moje kmetije odpeljal v Pariz, bo grosist, ampak kot iz navedenih razlogov sam ne morem opredeliti, kakšna je prehramna vrednost mojih proizvodov. In kot marsikaj drugega je tudi tu v igri prožnost. Torej, imamo enostavno zahtevo, tudi če ostanemo v eh, okviru obstoječe zakonodaje oziroma če Evropska komisija ne more narekovati državam članicam, naj bodo bolj prožne, potem eh, naj vsaj na nek način eh, oblikujemo neko skupino na evropski ravni, ki bo omogočala izmenjavo med nadzorniki in proizvajalci, kot je naše združenje da se bodo ti pogovarjali o težavah pri izvajanju zakonodaje, eh, Eh, težavah, ki se pojavljajo na terenu pri samem izvajanju, zato da bomo lahko pojasnili, eh, kako se v nekaterih primerjih eh, prožnost ne izvaja in da obstajajo možnosti, kako bi lahko stvari počeli drugače. Določeni inšpektori, določene uprave držav, ki nekoliko zaostajajo, Eh, pravzaprav niti ne vedo, da je eh, prožnost možna in da bi lahko to eh, nekako priporočili. No, ne želim biti predolg, za zaključek naj povem še, da smo nekako poskušali združiti Evropo v malem to ni enostavno, ker eh, nimamo vsi enakih težav, ker eh, smo razdrobljeni, ker ne govorimo vsi angliško, tako da eh, je bilo kar zahtevno povezati vse te ljudi. In zato se še enkrat zahvaljujem vsem, ki so sodelovali, kolegom iz vseh držav, ki so bili vključeni v pripravo tega vodiča in zelo smo veseli, da smo vam ga danes lahko predstavili. Najlepša hvala. Felicidades. Fel Čestitke. Še enkrat bi vam rada čestitala v imenu našega odbora, v imenu vseh evropskih poslancev za opravljeno delo kot eh, predsedniku Evropske mreže in vsem ostalim, ki delate v vaših krajih. S tem je dnevni red za danes zaključen. Potem pa imamo še degustacijo sirov v restauraciji v tretjem nadstropju v zgradbi Jan ob šestih popovdne. Degustacija se začne ob šestih v tretjem nadstropju v zgradbi Jan. Ob devetih zjutraj bomo začeli ob desetih zjutraj s predsednikom Sikirskijem. Najlepša hvala tudi gospodu Boveju.